Gospe in gospodje, pa začnimo s peto točko na enem redu. Ne, ne vem, zakaj so nas vsi španski kolegi in kolegice zapustili, morda zaradi nogometa. Gruzija je vedno v mojih mislih. Georgia is always on my mind, pravi predsedujoči. Sedaj bomo govorili o vizumskem režimu za Gruzijo. Naš poročevalec je gospod Mamikins. Glavno poročilo pa pripravlja Marija Gabriel. Slišali smo, da bo odbor Libe hitro pripravil poročilo, tako da bi lahko glasovali septembra pripraviti se moramo na to možnost, to pomeni, da moramo biti tudi mi hitri. 21. juni do 12. ure je rok za predloge sprememb, glasovali pa bomo v odboru 12. julija. Se strinjate? Prav. Morda bi lahko glasovali celo 7. julija v Strasburu. čim prej. Tako da bomo lahko sodelovali tudi v razpravah odbora Libe. Prav? Prav. Gospod Mamikins, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Predlog Evropske komisije je predlog za spremembo uredbe 539 iz eh, leta 2001. Gre za brezvizumski režim za uh, imetnike uh, gruzijskih potnih listov, elektronskih potnih listov. Vse skupaj začelo veljati 1. marca 2011 in eh, izvajanje sporazumov je bil eden od predpogojev za nadaljevanje dialoga o eh, liberalizaciji vizonskega režima. Komisija pripravila poročila o napredku, eh, o akcijskem načrtu za liberalizacijo vizumov. Decembra 2015 je komisija pripravila za nje to vrstno poročilo. Ugotovili so, da je napredek eh, zagotovljen in da so bili doseženi vsi pogoji iz akcijskega načrta. Liberalizacija vizumskega režima bo dobra za državljane, eh, s tem bomo izboljšali stike med ljudmi, za študente, za akademike in za druge. S tem eh, bomo izboljšali tudi privlačnost te države za regijo in prispevali k mirnemu reševanju konfliktov na tem področju. Dobro je, da spremenjena uredba začne veljati čim prej. Ne razumemo eh, zamude, do katere je prišlo v eh, svetu, kolegi in kolegice. Ne, nimamo pa uradnih informacij o razlogih za te uh, zamude. Uh, Dobili smo zgolj nekaj namigov v eh, množičnih medijih, očitno nekatere druge države porajajo vprašanja, naprimer Ukrajina, Turčija in tako naprej. Ampak ne vem, zakaj mora biti odločitev o Gruziji odvisna od eh, drugih eh, držav, od drugih težav. Sprememba pravil potem, ko so Gruzici naredili toliko, kot so naredili, bi, bilo, bi bila ne primerna. Liberalizacija vizumskega režima je pomemben signal za Gruzice, čakajo na to odločitev in vsaka nadaljna eh, zamuda bi lahko eh, škodovala ugledu Evropske unije. Zato mora Evropski parlament jasno povedati, da so Gruzici upravili odlično delo in zato moramo narediti vse, eh, da čimprej liberaliziramo vizumski režim za Gruzijo. Kolegi in kolegice, Odbor za zunanje zadeve pripravlja mnenje za odbor za državljanske svoboščine. Upamo, da bo parlament sprejel stališče v prvi obravnavi v zvezi s tem predlogom komisije. Hvala. Uh, gospod Ščetina. Děkuji za slovo, pane predsedající. Najlepša hvala, gospod predsednik kot poročevalec v senci za pridružitveni sporazum z Gruzijo, bi rad pozdravil gruzijski eh, trud, kar se tiče akcijskega načrta za liberalizacijo vizijskega režima. Ampak pridružitveni sporazum zahteva od Gruzije tudi, da zagotovi spoštovanje visokih standardov na področju eh, pravosodja, demokracije in vladavine prava. Ko smo sprijemali pridružitveni sporazum, Eh, smo dejali, da je zagotavljanje pravic opozicije bistvenega pomena za eh, dobro uravnotežen eh, in zdrav politični sistem. Agresija nad člani političnih strank mora biti takoj predmet preiskave. Takrat sem to povedal. Povedal sem tudi, da je nespremljivo, da je več članov opozicije še vedno za rešetkami. Omenil sem tudi nevarnost političnega pritiska in eh, vršenja političnega eh, pritiska nad ljudmi, kar se tiče svobode eh, govora in svobode dostopa do pravosodja. Marsikaj me skrbi v zvezi z Gruzijo. Politične okoliščine so vedno bolj polarizirane čakamo na volitve, prihaja do uh, napadov na nekatere politične stranke, na to imamo zadevo uh, v zvezi s kabelsko televizijo. Nekateri uh, visoki uslužbenci so bili uh, obsojeni brez pravih eh, dokazov. Dokazov nismo videli. Na to imamo eh, organizacijo mladih odvetnikov v Gruziji, ki pravi, da eh, so vsi ti obsojeni nedolžni. Jutri pričakujemo tudi sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, kar se tiše gospoda Merašvilja. Merešvi, pozitivni signali eh, glede izpolnjevanja tehničnih kriterijev ne smejo biti razumljeni kot eh, nekakšna bjankomenica za vsa področja. Prosim gospoda Mamikinsa, če bi lahko v obrazložitvenem eh, memorandumu eh, vse to opisal. Hvala. Gospa Fotuga. Thank you, Chair. <clears throat> Naturally... Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s pomisliti gospoda Štetine, poznam razmere v Gruziji, še posebej v zvezi z opozicijo. Mislim, da je nastopil pravi čas eh, za to, da se osredotočimo na politična vprašanja. In bojim se, da bomo eh, z oklevanjem pri zagotavljanju brezvizonskega režima sami sebi povzročili veliko škode previdno moramo oceniti situacijo. Vse politične stranke oziroma večje politične stranke, ki eh, so proevropske, prozahodne, eh, imajo enaka stališča. Tudi UNN. Pomembno je poslati jasen signal gruzijskim oblastem. Pravice opozicije je treba spoštovati. to še posebej velja, ko prihaja do eh, zapiranja političnih eh, predstavnikov. Pričakujemo pozitivno sodbo sodišča za človekove pravice v Strasburu, kar se tiče politikov. Upamo, da bo prišlo do izboljšanja razmer. Upoštevati treba politično uh, situacijo in zato je, je treba čimprej razrešiti ta vprašanja. Upamo, da bo odločitev sveta prav tako pozitivna. Hvala. Gospod Avštrevičius. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropska unija in Gruzija sta podpisali prioritetni sporazum. In pri tem ne gre zgolj za poglabljanje eh, trgovinskih odnosov, gre tudi za prosto gibanje oseb. In če mi spoštujemo ta dogovor, ta sporazum, potem eh, ga moramo izvajati Gruzija je naredila to, kar smo od nje pričakovali, izvedla je eh, vse ukrepe potrebne za eh, odpravo vizumskega režima in zato eh, moramo biti tudi mi pošteni. Nekatere države menijo, da obstajajo razlogi za uh, te zamude, ampak biti moramo pošteni partnerji. Vemo, kaj se je zgodilo na obeh straneh in eh, kolega Štetina ima prav, spremljati moramo razvoj dogodkov. Jasni moramo biti, kar se tiče vseh teh točk, še posebej uh, v zvezi z demokratičnim procesom in spremljanjem razvoja dogodkov. Ampak odprava eh, vizumov je zelo pomembna odločitev, na katero čakajo vsi gruzici in gruzike. In mislim, da mora naš odbor eh, čim prej predstaviti jasno stališče v zvezi s tem. Podpiram to odločitev. Eh, Gospa Kalnjete, najlepša hvala, gospod predsednik. Gruzici si zaslužijo eh, brezizumskega režima in to popolnoma podpiram. Obenem pa si zaslužijo tudi ustrezno delujoče države, ki spoštujejo vse osnovne evropske demokratične standarde. To pomeni, da moramo reči neselektivnemu pravosodju, ne političnim zapornikom in da svobodi medijev, eh, da dobro delujočemu neodvisnemu eh, pravosodju. Potrebne so poštene volitve, Gruzija ne sme več pritiskati na člane eh, ustavnega sodišča. Številni predstavniki prejšnje vlade so še vedno v zaporu in to je nespremljivo, ampak Evropska unija eh, ne more prelagati odločitve o eh, brezvizumskem režimu za Gruzijo. Potrebujemo pa klauzulo, ki nam omogoča zamrznitev izvajanja tega režima. Eh, te odločitve, če gruzijska vlada ne bo spoštovala evropskih demokratičnih standardov. Hvala. Najlepša hvala. Tako, gospod Meln iz komisije bo morda lahko odgovoril na nekaj izmed teh vprašanj. Eno vprašanje je povezano z tem eh, nujnih, nujnim mehanizmom, kakšne možnosti so tukaj. Nekateri pravijo, da bi bilo najprej potrebno odločati o tem emergency breaku. Torej, da bi najprej eh, izvedli en vidik vizumske liberalizacije, potem pa bi lahko nadaljevali. Torej, če bi dobili seveda dovoljenje za to. Nemčija, Francija, Italija imajo namreč določene pomisleke iz varnostnih razlogov. Danes me je poprašal nek novinar, ki ga je zanimalo, ali drži, da so predstavniki gruzijskih eh, zločinskih združb, tolp torej. Prisotni tukaj, no banke in tolpe, te so včasih eno in isto, ampak verjetno eh, sam tega ne smem zagovarjati, saj moj sin dela za banko. Kakorkoli že, člani tolp naj bi bili eh, izpuščeni iz, eh, iz zaporov v Gruziji in zanimalo je tega novinarja, ali je to torej res ali so to samo takšne zgodbice, ki se jih sliši. To je seveda pomembno za notranjo varnost, ki je sedaj ključnega pomena predstavnika komisije torej sprašujemo, kakšna je tukaj realna situacija, tako da ne bo kdo rekel, da ogrožamo varnost naše, našega prebivalstva. Izvolite. Um, yeah, thank you very much, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil parlamentu in temu odboru za podporo našemu predlogu. Upamo, da bo ta dosje hitro spret in potrjen v odboru Libe. Na to povezava z mehanizmom eh, za zamrznitev. Komisija je predlagala revizijo tega mehanizma 4. maja in veseli nas, da bo tudi parlament to hitro upošteval svet je že pripravil splošni pristop 20. maja, sedaj pa je na odboru Libe, da spreme odločitev poročevalnice gospod Diaz de Mera in, če se ne motim, bo predstavil osnutek poročila jutri. Postopek poteka hitro, tako eh, da upamo, da bodo vsi pomisleki v zvezi s tem čim prej eh, odpravljeni glede vprašanja v zvezi z organiziranim kriminalom, ne poznam eh, specifičnih eh, razmer, ki jih je omenjal predsednik. Je pa to predmet razprave tudi v eh, svetu. Primerjalni standardi oziroma zahteve za Gruzijo v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu so bile izpolnjeni glede specifičnih razmer pa ne morem podajati komentarjev. Hvala. Najlepša hvala. Kaj pa nameravate, eh, torej, kdaj boste sklepali o tem emergency breaku v svetu ali pa v parlamentu? Kolega, morda veste, kaj je v časovnici za ta postopek? Sorry, in, in the, um, the, uh, Glede mehanizmov zamrznitvi, glede tako imenovane uh, nujne zavore, je svet sprejel stališče v svezi s tem 20. maja. V odboru Libe pa je poročevalni gospod eh, Diaz de Mera in, če se ne motimo, bo osnutek svojega poročila predstavil na jutrišnji seji odbora Libe. Oziroma, naj se opračujem v sredo na seji odbora Libe. Na to pa bi nam potekalo še glasovanje, še pred poletnim odmorom. 12. oziroma 13. julija, če se ne motimo. Torej, če bi bilo to mogoče, če bi uspelo, da bi v odboru Libe to sprejeli pred eh, poletnimi počitnicami, bi bilo to na plenarnem zasedanju odločeno v septembru, to bi potem pomenilo, da bi se lahko začelo s postopkom v oktobru. Vsekakor pa ostanimo pri naši časovnici, pa bomo potem videli. Še kdo? Gospa Futiga, izvolite. Thank you, chair. I just wanted to add. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel sem dodati naslednje. Pred kratkim je delegacija odbora sede obiskala Gruzijo in pripravili smo tudi sestanek s ministrom za notranje zadeve. Ta nas je natančno Eh, obvestil o ukrepih, eh, ki jih je sprejelo ministrstvo ter eh, drugi gruzijski organi. Gre za ukrepe za sodelovanje z evropskimi drž drž državami članicami in Evropska unija kot takšno oziroma institucijami kot takšnimi. Šlo je za vprašanje pomoči pri boju in odpravi organiziranega kriminala. člani in članice delegacije smo lahko ločeno ocenili statistike eh, držav članic in ugotavljamo, da so varnostne razmere eh, znotraj držav članic Evropske unije zelo zaostrene in to zaradi različnih razlogov. Gruzijski državljani niso ravno najpogostejši kot eh, zločinci znotraj Evropske unije in upamo, da bomo lahko dosegli pozitivne rezultate znotraj sveta. Hvala. Najlepša hvala, o tem bomo torej še naprej razpravljali. Naš cilj pa je seveda, da bi dosegli eh, liberalizacijo vizovskega režima čim prej. Pozornost pa moramo posvetiti tudi temu, da, damo, da zagotovimo občutek varnost za naše državljane. Namreč eh, negotovost ni v našem eh, smislu, ni nekaj, kar bi si želeli, namreč to lahko nekateri hitro izkoristijo. Naš pristop mora biti namreč razumljiv in razumen tudi v očeh našega prebivalstva. Poročevalec, izvolite še enkrat. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem kolegom in kolegicam za vaša mnenja in komentarje. Kot poročevalec bom seveda upošteval, upošteval vaše prispevke. zgolj eh, ponovim lahko besede nekoga drugega. Tudi vi ste o tem govorili, gospod eh, Brok, prejšnji teden. Brezvizumski režim je darilo za gruzijski narod, za vse državljane Gruzije. To darilo potrebujejo in uh, vsa ta okupirana ozemlja to potrebuje. Vsi, ki želijo živeti v Gruziji, bodo resnično cenili takšno odločitev. Razvoj dogodkov in vse nepravilnosti, eh, do katerih prihaja v državi, so pomembne, ampak ne smemo pozabiti, da je to pomembno za ljudi. Haben deswegen Najlepša hvala. Torej, pet minut odmora bomo imeli, ker našega gosta še ni. Naslednja točka na dnevnem redu je namreč predvidena za 4 in 45 minut. Meine Damen und Herren. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo lahko za naslednjo točko na dnevnem redu. Opravičujem se vam, da danes ni toliko članov, toliko poslancev prisotnih, ampak. Danes poteka tudi sestanek eh, v Namibiji o AKP in eh, nekaterim je pač namibijsko sonce ljubše od držja v Bruslju. Prav zaradi tega je danes malce manj eh, poslancev tukaj, ampak to se prenaša preko spleta in zato današnja razprava ne bo kar tako. Najlepša hvala, gospod Krenbil, da ste danes prišli na naš sestanek, da nas bote obvestili o tem, kako potekajo zadeve in kako se potrošijo finančna sredstva. To je namreč večno vprašanje, o katerem se sprašujemo. Vsi smo enotni, kako pomembno je vaše delo, ampak eh, morda nam lahko podate še kako oceno glede tega, kako se razlikuje ta situacija v Gazi oziroma v Zahodnem bregu predvsem glede na težko situacijo med eh, Izraelom in Palestino. Lepo vas pozdravljam, za začetek pa bi eh, dal besedo še kolegu Pavu iz eh, odbora za razvoj. Izvoli, Pavo. Would you say something? In, in the end. At the end, okay. So, Mr. Boš kaj dodal, ne na koncu. Potem pa gospod Kremlj, izvolite. Uh, it's a big, uh... Hvala. Eh, veliko veselje mi je, da sem znova tu na vabilu odbora za zunanje zadeve pri Evropskem parlamentu in da lahko predstavim svojo predstavitev tudi pred odborom za razvoj. To je zelo dobra priložnost za predstavitev našega dela, ki ga izvajamo v zelo nestabilnem, v zelo nestabilni regiji Bližnjega vzhoda. Ob tej priložnosti bi poudaril, da ta predstavitev se izvaja v času velikih nestabilnosti na Bližnem vzhodu. Evropa se sooča z učinkom preliva bližnjevzhodne nestabilnosti. Tu imam v mislih izzive povezane s prihodom migrantov in beguncev, ki prihajajo v Evropo. Predstavitev tudi prihaja v času, ko si UNVA želi predstaviti težaj palestinskih beguncev v širšem bližnjo-shodnem kontekstu in predstaviti dosežke agencije UNRWE, ki jo predstavljam, pa tudi bi se radi zahvalili Evropske unije in članicam Evropske unije za velikodušno pomoč UNRWE pri izvajanju njenih aktivnosti sedaj je preteklo 45 let, odkar je Evropska unija začela strukturirano podpirati to agencijo. In ki, ko pomislimo na to, da ta agencija obstaja že 65 let, je to eh, velik prispevek in znak evropske podpore agenciji, ki jo zastopam. Zato bi se rad zahvalil vsem institucijam Evropske unije tu seveda Evropskem parlamentu in poslancem Evropskega parlamenta za njihov interes, za njihovo kontinuirano podporo uh, palestinskim beguncem in delu UNRWE. Hvala tudi komisiji in svetu za uh, interes za naše delo, za našo vlogo na Bližnjem vzhodu in državam članicam, seveda vsi skupaj predstavljate največjo finančno podporo, torej če obravnavam evropske institucije in države članice skupaj, kar je seveda nekaj, za kar smo zelo hvaležni. Najprej bi rad podaril več stvari povezanih s kontekstom, v katerem delujemo. Kot veste, smo agencija, ki ima mandat, ki ga je dobila pred 66 leti, zato da delamo na Zahodnem bregu in v Gazi, pa tudi v Siriji, Libanonu in Jordaniji. To, je, to so torej naše mandatne regije. In rad bi predstavil položaj palestinskih beguncev v tem kontekstu. Potem pa bom predstavil določene dosežke naše agencije, našo vlogo in s kakšnimi izzivi se soočamo. In predstavil bom na koncu nekaj misli glede tega kakšna bi, ki je bila čeprav posebej pomembna vloga Evropske unije v prihodnih tednih, mesecih, letih. Položaj palestinskih beguncev v Bližnjem vzhodu, na Bližnjem vzhodu je uh, vprašanje eksistenčne grožnje, so v eksistenčni krizi. Pozornost na težave palestinskih beguncev se je zmanjšala v zadnjih letih. To je uh, razumljivo glede na to, da se je zgodila katastrofa v Siriji, v Iraku, v Jemnu, v Libiji. To je posebno pravičeno, vendar 5,5 eh, milijonov palestinskih beguncev živi v, v bližnjem vzhodu v zelo nestabilnih razmerah in tega ne smemo zanemariti. Eh, za ponazoritev tega lahko vidite, kaj se je zgodilo v preteklih nekaj mesecih na Zahodnem bregu. Na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu je prišlo do povišanja nasilja, demonstracij strani mladih palestincev, prišlo je tudi do nasilja nad civilisti, palestinci in izraelci v tem času. To je pokazatelj stanje obupa v okupiranih palestinskih ozemljih. Prihodnje leto bo 50. obletnica okupacije Zahodnega brega in Gaze. To je recimo moje celotno življenjsko obdobje od mojega rojstva naprej. Če bi sedel v Hebronu, v Jeninu ali nekje v Gazi, bi torej celotno svoje življenje preživel pod okupacijo. Tega ne smemo pozabiti, kajti to ima konkreten vpliv na ljudi. Vsak dan, ko se naselbi ne širijo, ko se hiše rušijo, ko se prebivalstvo sooča z možnostjo, da jih bodo preselili in ko ljudje na zahodnem bregu in v zahodnem bregu zelo nimajo nobenih priložnosti, to seveda povečuje nestabilnost. In ne pozabite, da to, kar ste videli, od oktobra lani, ko je prišlo do povišanja stabilnosti v Palestini, je bilo do vse strani mladi, ki so odeli po podpisu sporazuma iz Osep. Takrat so mi rekli, da če bodo verjeli v demokratični proces, da bo na koncu nagrada, vendar niso dobili nagrade. In to je nevarna faza, ko so ljudje živeli s pričakovanjem, da bo politični proces pripeljal do rezultata, vendar pa to. Ni bilo tako, se bo mogoče zgodilo, da bodo verjeli, da politika ne more pripeljati do pozitivnih izidov. V, v Gazi se trenutno soočamo s kumulativnim učinkom pritiskov in ovir za prebivalstvo. Da mora biti res biti zelo uh, Eh, zaskrbljeni glede prihodnosti Gaze. To predstavljam kot predstavnik eh, agencije, ki je zelo vključena v delo eh, v Gazi. 70 odstotkov prebivalcev Gaze so palestinski begunci in mi jim dajemo na voljo izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. V Gazi je pogosto uh, eh, ljudje Gazni pogosto sprašujejo, kako dalje smo pri ponovni izgradnji. Ponovna izgradnja eh, se nadaljuje ne dovolj hitro, ne dovolj hitro za tiste, ki, kateri domovi so bili uničeni v vojni 2014, vendar kaj me še bolj skrbi? Bolj kot fizično, fizično uničenje hiš, kajti lahko slikate določene Eh, s, eh, lahko primerjate slike pred in po vojni leta 2014 in potem lahko primerjate fotografije z stopnjo ponovne konstrukcije in potem to vse primerjate. Ne morete pa uh, tako preprosto ugotoviti, kakšen je psihološki učinek na ljudi. Stopna samomorilnosti se je bistveno povišala v Gazi nekoč samorov ga skoraj da ni bilo, vendar socialno tkivo do družbe razpada. Zakaj? Zato, ker ljudje nimajo nobenih perspektiv. 90 odstotkov palestinskih dečkov in deklinskih gledov v naše šole v Gazi niso nikoli zapustili Gaze v svoje življenje. 90 odstotkov. In trenutni začun pravi, da glede na številke, ki jih imamo zdaj 2015, le 10 tisoč eh, ljudi je lahko zapustilo gazo. Če imamo torej 1,8 milijona ljudi, ki živijo v gazi, potem to pomeni, da lahko zapustite gazo le enkrat v 180 letih. Torej, to je realnost, s katero se soočajo ljudje v gazi. Ljudje, ki hodijo v naše šole in so po devetih letih kvalificirani in motivirani, da bi kaj prispevali družbi, ne bodo nikoli dobili delovnega mesta. 65 odstotkov palestinske mladine v Gazi je brezposelnih. 65. Če to ni najvišja stopnja na svetu, potem pa gotovo ena najvišjih na svetu. Naj vam povem, ne vem kako je to skladno z varnostnimi pomisleki, ne glede na to, kako legitimni so. Ni mogoče ustvariti varnosti in stabilnosti v regiji, kjer 65 odstotkov mladih ljudi brezposelnih, čeprav so visoko usposobljeni in ne morejo zapustiti gaze. Torej, lahko pride le do nadaljnih frustracij in razočaranj. Torej, to so stvari, ki jih moramo imeti v mislih, ko razmišljamo o gazi. Naj vam povem, da je eno največjih tveganj, s katerim se soočamo, ko analiziramo to z humanitarnega vidika, pa tudi z medijske, medijske perspektive, je, da zadeve um, postajamo v obliki statistike, tako kot sem to sam sebe naredil. Zato brat uh, dal drugo plat. Pred nekaj tedni sem se pogovarjal z eno uči, naših učiteljic, in ona je organizirala tekmovanje o Martinu Luther Kingu in bila zelo razočarana, kajti povedala mi je, da je bil to neuspeh, to tekmovanje je bilo neuspeh v šoli in vprašala sem zakaj. Rekla je zato, ker nihče od njih ni mogel predstaviti nekih sanj. To se morda zdi simbolično, vendar to ima globok pomen glede tega kakšna se, se prihodnost zdi palestinskim otrokom. Torej, toliko okupiranih palestinskim ozemljih v, v Zahodnem bregu in Gazi. Če gremo pa naprej v Sirijo, bil sem tam pred mesecem dni, to je bil moj zadnji obisk in situacija je zelo grozna. V, v okviru sirske katastrofe je še palestinska katastrofa. Pred vojno je bilo 560 tisoč palestincev, zasedaj sedaj jih je še vedno več kot 400 tisoč, torej okoli 120 tisoč jih je zapustilo državo. Večina je odšla v Libanon in Jordanijo, drugi so šli v Turčijo, v Egipt ali pa tudi v, v Evropo zlasti v obdobju od preteklega poletja naprej. Živijo v soseskah, ki so bile zelo uničene, sedaj imajo eh, svoja taborišča, ki so na frontnih linijah, zato jih uničujejo tako strani eh, zemljskih oziroma kopenskih in letalskih ofenziv v eni četrti v Damasku je, bila, je prišlo do veliko takšnih eh, napadov ravno v preteklih mesecih. V Siriji so bili palestinski begunci mm, dobrodošli, lahko so se zaposlovali, imeli so um, svoje, svoje brti, svoje podjetja. Eh, Pošiljali so svoje otroke v naše šole, ker se, se jim je zdelo naše šole dobre, vendar pravzaprav nas niso potrebovali, ker so bili samo zadostni. Sedaj pa 95 odstotkov palestinskih beguncev v Siriji je od nas odvisnih za vse, glede vsega. In predstavljate si, kaj to pomeni to za mlado generacijo. Verjetno se njim zdelo, da so bile tragedije z leta 48 nekaj oddaljenega, o tem so govorili starši, stari starši, vendar to za njih ni bila neposredna izkušnja. Sedaj pa neposredno vedo, o čem govorijo starši in stari starši. Sedaj vedo, zakaj gre. Oni so sedaj nova generacija palestincev, ki se soočajo z izgubo domov, prijateljev, sosedov, družinskih članov. Torej, to je širški kontekst palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu. 5,5 milijonov ljudi skuša preživeti v današnjem, na današnjem Bližnjem vzhodu, kjer obstajajo še številni drugi uh, faktori nestabilnosti. In tudi to je lahko varnostno tveganje, če ne bomo odpravili uh, njihovih težav in to zelo aktivno. Kaj je zelo zaskrbljujoče glede palestinskih eh, beguncev? Nimajo političnega horizonta. Naša agencija nima političnega mandata, nimamo politične vloge, vendar na dnevni ravni videvamo človeške posledice tega, da nimajo političnega obzorja, da eh, ne morejo rešiti. Uh, konflikt med Izraelci in Palestino na eni strani in da bi tudi po drugi strani prišli do političnega procesa glede Sirije. Če mladi ljudje, mladi palestinci ne bodo videli povratka v proces, ki bi mm, pomenil mm, smiselno pot naprej, potem bo ta nestabilnost zanje vse večja in to, da ni političnih perspektiv, je največja grožnja trenutno. Se naj bi predstavili nekatere uh, dejavnosti naše agencije, zato da boste uh, videli, na kaj se sedaj sredotočamo in kakšni so izzivi, s katerimi se soočamo. UNRWA deluje že 65 let in se osredotoča na ključna področja dejavnosti ko sem se pridružil tej agenciji pred dvima letoma, smo bili res odkritje. In prva stvar, ki je treba izpostaviti, je izobraževanje. Unova vlaga in vi, evropejci, kot ključni agent, eh, akteri ste tu naredili. Uh, to je verjetno najpomembnejši proces človeškega razvoja v zgodovini Bližnjega vzhoda. Mislim, da številni naši partneri in donatori bi morali biti še bolj ponosni na ta svoj prispevek, kajti 500 tisoč 000 palestinskih dečkov in deklic vsako leto hodi v naše šole, kjer se izobražuje. Imamo 700 šol na Bližnem vzhodu. Bilo bi zanimivo to primerjati z evropskimi številkami. Eh, če to primerjamo z ameriškimi številkami, potem bi gotovili, da smo tretja največja šolska skupnost, bi bili tretja največja šolska skupnost za New Yorkom in Los Angelesom kot sem že prej rekel, obstaja torej 5,5 milijona palestinskih beguncev. To je številka, ki ni zelo znana. Vendar morate vedeti, da ta skupnost predstavlja 40 odstotkov svetovne populacije dolgoročnih beguncev. UNRWA ima ključno vlogo pri eh, humanitarni strukturi, ko gre za pomoč tej skupnosti. Omenjal sem že številke glede eh, šolarjev, imamo potem tudi veliko pacijentov, ki jih zdravimo v naših bolnišnicah, pomagamo tudi 1,5 milijona ljudi s humanitarno pomočjo. Torej, tu gre res za prispevek eh, k humanitarni stabilnosti in k ohranjanju dostojanstva palestincev v regiji. Pogosto se podcenjuje, kaj bi se zgodilo, če UNRWA ne bi mogla omogočati šolskih dejavnosti, ki jih omogoča. Lani, po mojem zadnjem obisku vašega odbora, smo se soočili z eh, največjim pomanjkanjem financiranja v naši zgodovini. Manjkalo nam je 100 milijonov dolarjev in morali bi priložiti začetek šolskega leta v naših 700 šolah. To je, to si lahko predstavljate, kakšna izkušnja bi bila. Sam imam tri šolo obvezne otroke, če bi jim v Švici eh, rekel, da bo prišlo do preložitve začetka šolskega leta, bi se to zelo super, vendar v nabližnem vzhodu je bil uh, to šok, kajti za njih je to stebr njihove identitete in njihovega dostojanstva. In to je bilo za celo skupnost šok, pa ne le za skupnost palestinskih beguncev, temveč tudi za države v regiji. In zunani minister Jordanije se je takrat zelo aktivno angažiral, da bi presegli to vrzel 100 milijonov eh, evrov tudi eh, libanonski premijer se je zauzel za to in države v regiji, tudi Izrael so spremljali situacijo, vse je skrbelo, kaj bo, ali bomo lahko znova začeli šolanje ali ne. Kaj, kaj bi pomenilo 500 eh, tisoč mladih palestincev, ki ne gredo v šolo. To je zadnja stvar, ki bi jo regija potrebovala. Ko se pogovarjamo o UNRVI in evropski podpori, UNRVI se pogovarjamo eh, o naložbi v stabilnost in varnost. Poleg tega pa tudi govorimo tu o naložbi v človeško dostojanstvo in tega se moramo resnično zavedati. Potem še drugi parametri, ki jih treba omeniti ko se pogovarjamo o podpori, ki jo dajete, on drugi se morate zavedati, da je to je agencija, ki daje svojo pomoč neposredno. V humanitarnem sistemu da današnje imamo vedno več agencij, ki delajo tako, da imajo svoje podizvajalce. Torej, date denar agenciji, ki da potem eh, da nekomu, ki to izvaja. In tu so seveda administrativni stroški na vsaki stopni. UNRWA pa je takšna agencija, kjer imamo eno stopno in eno izstopno točko. Kaj ti? Pošteno vam lahko povem, da, da, da so naši zaposleni v večini palestinci, okoli 90 odstotkov, eh, in oni so na terenu od Alepa dohanjuni se in tako naprej, tako da mi lahko res izvajamo naše dejavnosti neposredno, nimamo partnerjev, sodelujemo s partnerji, vendar ne izvajamo svojih programov preko uh, uh, izvajalcev. Imamo ogromno zaposlenih učiteljev, zdravnikov, medicinskih sester in tako naprej. Denar, ki ga te unovi, gre neposredno skupnosti, kajti uh, Mm, s, s tem denarjem nudimo storitve za palestince in tudi izplačujemo plače palestincem. Na nedavnem svetovnem humanitarnem vrhu smo tudi bili omenjeni kot uh, agencija, ki združuje razvojno uh, in humanitarno področje. To so ravno obravnavali na tem vrhu. Pred, pred, če, pred 65 leti so tisti, ki so ustanovili UNRWA, razmišljali o tem, eh, da sta to dve ključni komponenti. Med vojno v Gazi smo odprli 90 naših šol za to, da bi dali zatočišče razseljenim osebam. Ta zaklonišča so vodili naši učitelji, torej učit, naši učitelji so postali uh, voditelji zaklonišč, po tri tedne po eh, vojni pa so znova postali učitelji. Torej lahko res združujemo eh, to, da skrbimo za dolgoročni razvoj in za humanitarno pomoč. Poleg tega ljudem dajemo možnost, da ostane v regiji. Eno od ključnih izzivov za Evropo je bil prihod Ferico v Evropo in to je bil izziv, kako omogočati storitve v regiji. UNRWA je že 65 let dajala eh, palestincem možnost, da lahko ostanejo na Bližnem vzhodu. Tu imamo res dobre rezultate. Vemo, da evropske zaključevalce stane 7 let do devetkrat več, če manj, če podpirajo UNRWA, da ostanejo na bližnjem shodu, kot pa če pridejo sem in potem morajo tu uživati te storitve. Torej, to je zelo pomembno partnerstvo. Mi se zelo zavedamo, kako pomembno je zagotavljati, da čim bolje uporabimo finančno podporo, ki jo prejmemo od vseh naših donatorjev in to se doključuje tudi evropske donatorje. Stroški na šolarja, torej imamo 500 tisoč šolarjev in strošek na šolarja za to, da dobi šolske storitve, predstavlja 10 odstotkov tega, kar bi to stalo v državah OECD. Torej, 10 odstotkov eh, stroška ki bi ga potrebovali za izobraževanje v državah članicah OECD. In dobili pa smo nekatere najboljših ocen glede dosežkov v šolstvu. Svetovna banka je to zelo podrobno popisala v svojem popisu. Svetovna banka sicer ne financira UNRVE, zato je zelo objektivno ocenila delo UNRVE. Svetovna banka je ugotovila, da so šole eh, UNRVE eh, bistveno boljše od drugih šol v regiji, da šolari eh, šol UNRVE za en leto prehitevajo druge šolarje iz drugih šol v regiji. Poleg tega je recimo zdravljenje pri nah pri nas bistveno cenejše kot v državah članicah OECD. Torej imamo res dobre rezultate, lahko dokažemo, da učinkovito porabljamo denar. Letos pa smo zaradi lanskih finančnih težav eh, se odločili sprejeti notranje ukrepe za to, da bi zmanjšali stroške. UNRVE zato, ker želimo partnerjem pokazati, da znamo verodostojno ravnati z denarjem. Najdem nekaj primerov. Prvi primer. Sprejeli smo notranje ukrepe za to, da bi zmanjšali primankljaj iz 134 milijonov na 74 milijonov. To je zelo nestabilna regija in lahko se predstavljate, kako težko je zmanjšati stroške na, na tako veliki meri. Imamo nič odstotno rast našega proračuna in Mislim, da smo edina mednarodna agencija na Bližnjem vzhodu, ki ima proračun z ničelno rastjo. Torej, mi izkazujemo svojo resnost in spet smo številne korake že zgodaj letos v prvih šestih mesecih naše srednjoče strategije za to, da smo uvedli nujne eh, reforme tako da bi torej, zmanjšali stroške, to bomo še kasneje predstavili. Torej, moj poziv vsem partnerjem in donatorjem je, da bi bili zelo veseli, da bi v naslednji fazi našega partnerstva lahko okrepili in povečali podporo UNRWE. Jasno kažemo, da smo resni glede naših notranjih ukrepov in reform, potrebujemo pa donatorsko skupnost, ki naj nam pomaga, zato da ne bomo vsako uh, leto imeli finančne težave, moramo najti nove mehanizme za financiranje. Gotovo je to uh, tu pomembno naše sodelovanje, bodoče sodelovanje s Svetovno banko in mi bi prosili uh, Evropsko unijo, da nam pomaga k, k, pri doseganju tega financiranja strani stone banke, ki nam torej pomagalo v prihodnosti. Eh, torej skušamo tudi eh, ponovno pritegniti pomoč eh, zalivskih držav Kanade ali pa jih prositi, da povečajo svojo finančno pomoč. Torej, naj za konec še nekaj povem glede tega, kar sem že prej govoril, da nimamo politične političnega obzorja pred sabo. Naj povem, da sem povsem pripričan po vseh svojih potovanjih v Sirijo, v Libanon, v Gazo, pa tudi v Jordanijo in na Zahodni breg, seveda, da ni nič bolj pomenijo kot to, da se znova lotimo političnega procesa in pogosto me preseneča skepti, skepticizem, s katerim se soočam v ministerstvih, ne le v Evropi, tudi drugod glede možnosti, da bi dosegli uh, uspeh v mirovnem procesu. Vendar ravno ta skepticizem nas je pripeljal v to situacijo, v kateri smo in Evropa ne more še naprej na bližnji vzhod kot le gledati in opazovati učinke priliva, katerim so bili priča lani in e, torej ne storiti več, kot je treba, kajti vse, kar se dogaja, se draža tudi v regiji in moramo dati nekaj upanja, moramo znova vzpostaviti osnovo za upanje in za zaupanje, da bo mogoče priti do političnih rešitev možnost skrižnih kontaminacij različnih eh, političnih agent v Bližnjem vzhodu je zelo realna. In mi smo res zelo hvaležni Evropi za eh, vašo podporo. To zelo veliko pomeni našim ljudem na terenu. Izgubili smo veliko naših zaposlenih v zadnjih letih, v konfliktu v Gazi smo izgubili 11 kolegov, vmes pa smo sedaj izgubili še 16 kolegov v Siriji in 28 ljudi je izginilo v Siriji. To je gotovo največja cena, ki jo plačuje humanitarna agencija v takšnih uh, okoliščinah. Mislim, da s tem izkazujemo tudi odločenost naših zaposlenih in hvaljujemo, zahvaljujemo se vam za vašo podporo za vašo podporo našim dejavnostim v tem trenutku. Naj povem, zakaj je to pomembno početi. Ko sem bil v Damasku pred štirimi tedni, sem bil priča zelo izjemni sceni. Gotovo se spomnite podob soseske v Damasku Jarmuk, ki je taborišče v Damasku, znano potem, da je e, ekonomsko bilo zelo robustno pred vojno. 160 e, tisoč palestincev je tam živelo, sedaj pa je to popolnoma uničeno. Zaprite oči in si predstavljate najhujši prizor uničenja v vojnem območju. To je Jarmok nekaj tisoč ljudi še živi, živi znotraj taborišča. Ko sem bil v Damasku pred štirimi tedni, smo v eni naših šol zunaj Jarmuka se srečali s 120 šolarji, ki so izstopili iz Jarmuka en dan prej in sedeli so v šola zato, da so lahko pristopili k izpitom. Predstavljate si to, ta prizor sredi uničene serije, uničenih sosesk v Damasku imate 120 učencev, ki so prišli na državne preskuse znanja. In lani so imeli med najboljšimi rezultati v seriji. Kako je to mogoče? Kako je mogoče, da uh, še vedno obstaja strukturirano izobraževanje v takšnem okolju? To je pravi čudež. In UNRWA to dosega deloma tudi uh, s pomočjo inovativnih načinov, kako izobraževati v vojnih območjih. Mm, recimo, poslužujemo se uh, učenju nadaljavo, naši uh, učenci v Gazi uh, um, snemajo svoje učne ure in potem to lahko gledajo šolari uh, povsod po bližnjem vzhodu. In to, da so prišli šolari na izpite sredi uničenega naselja na izpite, je znak tega, kako pomembno je za njih izobraževanje, za njihove pričakovanje, za njihovo dostojanstvo, eh, za njihovo življenje. Najpomembnejša je zgodba z Gaze. Neka deklica je bila z mano na odru pred mesecem in pol, dobila je certifikat za svoje dosežke. Ime je Ahed, ima 14 let. Njeno je bil uničen v konfliktu leta 2014. Zbudila se je po sedem mesečni komi in potem so jim povedali, da sta umrla mati in oba brata v tem konfliktu in ona je ena naših najboljših učenk v vsem tem obupu se torej lahko združi energija in naša odgovornost je, da omogočamo, da to upanje živi preko humanitarnih programov ali pa tudi preko mm, resnega političnega angažma, kar bi bilo še bolje. Hvala. Mr. Leeds, the floor is yours. Thank you. Ah, sorry, Mr. Barron first after you've done on the end. Mr. Leeds. Mr. Leeds. Thank you very much for your... Hvala. Hvala za vaše odlično poročilo. Tu smo bili z vami prejšnje leto. Sestavili ste položaj v šolstvu, to je stobr ne le za človeško dostojanstvo, temveč tudi za varnost in vse, kar gre zraven. Tu v Evropskem parlamentu smo zato zainteresirani in tudi to smo tudi prosili komisijo, to je pobuda socialnih demokratov, da bi proučili eh, položaj glede izobraževanja. Naš program se imenuje Eduka in gre za to, da bi na mesto 2,4 odstotka humanitarne pomoči porabili za izobraževanje. To je tudi za serijski. Uh, eh, sklad, ki je bil vzpostavljen na londonskem konferenci. In meni ne zanima, ali ste dobili kakšen denar po londonski konferenci za Sirijo ali okolico. Drugič, vprašanje izobraževalnih programov. Kakšen je izid svetovnega humanitarnega vrha za izobraževanje in za vas? Potem vprašanje političnih perspektiv v našem parlamentu je to seveda težavna situacija, vedno znova lahko rečemo, ne moremo eh, vstopiti sploh v gazo in zato, bi, eh, zato mi lahko se le zanašamo na vaše delo in na to, da vi čim bolje uporabite denar za to, da dajete ljudem upanje. Rekli ste, da 90 odstotkov ljudi ni eh, prišlo v, ni, ni šlo nikamor ven iz Gaze in to me spominja na uh, vzhodno Nemčijo, tako da sam prihajam, kot tudi nismo mogli potovati. Uh, Prejšnji teden sem bral članek o nekomu, ki je gledovno stavka. Ali se vam zdi, da je vedno več mladih, ki so zelo izobraženi. On je bil zelo izobražen, vendar ne vidi nobene prihodnosti. Vemo, da on je eden tistih 65 odstotkov mladih, ki ne more dobiti delnega mesta. Ali obstaja vedno več mladih? Ali se ljudje o tem pogovarjajo? Kakšne? ali se ljudje pogovarjajo o Hamasu, eh, kakšne zušile je tega. In še enkrat hvala za vaše delo. Hvala. Hvala, gospod Krembel, za to zelo genljivo in poučno poročilo. ne morem se bolj strinjati z vami, ko ste dejali, da se Evropa mora bolj angažirati v ta konflikt, bolj kot se v preteklosti. To je moja mantra, že odkar sem postal poslanec pred dvima letoma. In sem tudi član palestinske delegacije. In pred nekaj meseci smo bili tam, vendar, kot je dejal gospod Lic, lahko smo šli le na zahodni breg, ne pa v Gažo. To je seveda vedno težava za našo delegacijo. Rad bi se navezal na nekaj vaših komentarjev in bi vas prosil, če lahko kaj več poveste. Glede nekaterih stvari govorili ste o 500 tisoč šolarjih, ki jih izobražujete s pomočjo vaših učiteljev. So to, je to 500 tisoč otrok v vseh razredih, od prvega razreda do univerz, do študenta na univerzah, drugič učitelji ali zaposlujete lokalne učitelje ali ljudi pripeljete od nekod iz celega sveta, to nam povejte. Tretje vprašanje. Glede proračuna z ničelno rastjo. Po eni strani je to zelo impresivno, po drugi strani pa me zanima, ali to pomeni, da ste morali zmanjšati proračuna storitve, ki jih nudite, ker niste imeli denarja pred letom dni oziroma še leto poprej. In še eno vprašanje, ki ni povezano z Gazo in Zahodnim bregom. Imamo 100 tisoče serskih beguncev in ena zgodba, ki vedno slišimo, je, da da sedaj uh, nastaja generacija neizobraženih ljudi, ki bodo časovna bomba za prihodnih nekaj let. In zanima me, storitve, katere storitve lahko nudite, če sploh tem in koliko že delate na tem, kajti oni so razseljeni posod, to vi še bolj veste kot jaz. In še enkrat hvala za vaše dobro delo. Najlepša hvala. Ja, če odgovorim na ta vprašanja, naprimer to, kar je povedal gospod Lic ta povečana pozornost za izobraževanje je vsekakor nujno potrebna. Čisto odkrito bom povedal, da je to nekaj, česar sem se začel zavedati še le, ko sem se pridružil UNRVI. 20 let sem delal v mednarodnem odboru Rdečega križa v konfliktnih območjih, ampak Rdeči križ nima tega, eh, tega fokusa za izobraževanje. Sam sem bil prepričan, da ko se začne vojna, je najbolj naravna stvar to, da nudimo hrano, nujno pomoč, zdravstveno pomoč, zaščito in tako naprej. Izobraževanje in podobne zadeve pa se bodo v bistvu preložile na boljše dni. Ampak to je prav nasprotje tega, česar si želijo skupnosti v kriznih območjih. Leta 2008 je, je eh, RCT IRCIC objavil poročilo, kjer smo se posvetovali z skupnostmi v šestih različnih kriznih območjih po svetu, vključno z Afganistanom. Ljudi smo vprašali, kaj je največji izziv za njih in kaj je njihova glavna prioriteta. Spomnim se, da sem bil zelo presenečen, ko sem bral poročilo o Afganistanu in državljani so tam povedali, da je njihov največji pomislek, njihova največja skrb varnost, druga pa izobraževanje. To me je presenetilo, presenetilo. namreč delal sem v agenciji, ki se ni osredotočala na izobraževanje in zato tega nisem pričakoval. Morda sem bil naiven ali pa je bila moja izkušnja necelovita, ampak jasno je postalo, da če ljudi vprašamo, oni dobro vedo, da ne glede na to, koliko časa bo ta konflikt trajal, ga bo nekoč konec. In če v tem času niste vlagali v izobraževanje, potem boste res imeli takšno izgubljeno generacijo. Mislim, da se kolektivno vse bolj in bolj zavedamo, kako pomembno je, da vlagamo v izobraževanje in da ohranjamo izobraževanje tudi v kriznih časih. Po prvici povem, da me je ena izmed, ena izmed stvari, ki so me najbolj presenetile, to, kako UNRWA dobro ohranja izobraževanje v zelo nestabilnih okoljih. Ko sem na zadnje obiskal Sirijo, me je zelo presenetilo, da je šola, ki sem jo obiskal, obiskal pred skoraj letom dni, pa so jo potem uničili zaradi eksplozije z bombo v avtomobilu. Na to šolo sedaj ponovno gradijo v eni izmed sosesk Damaska, ki je bila popolnoma porušena. Kaj to pomeni? Ti ljudje ne obupajo in ne bodo obupali tudi nad izobraževanjem. Ne? ni dovolj, da razdeljujemo izobraževalne materijale. Ni dovolj, da pripravimo nekakšne mednarodne seminarije in kaj podobnega. Ne, zagotavljati moramo izobraževanje na mestu in prav zato so zaposleni v UNRVI tako pomembni. Torej, ključno je, da bolj povdarjamo izobraževanje. Zakaj? Zato, ker je to naložba v prihodnje generacije pa tudi v stabilnost v prihodnosti. Če samo razmislimo o palestinskem primeru, lahko vidite to tragično ironijo. Gre namreč za skupnost, ki je bila priča razvoju človeškega kapitala skozi stoletja. Namreč palestinci so bili že od nekdaj zelo, zelo osredotočeni in navezani na visoko izobrazbo. Žal pa palestinci nimajo države, veliko držav je bilo priznanih v mednarodni skupnosti, ki sedaj imajo države, nimajo pa človeškega kapitala, ki bi vodil to državo. Palestinci pa imajo ta človeški kapital, ampak žal nimajo priznane države. To je torej ta kontekst, ki eh, ga moramo razumeti. Vprašali ste, ali smo iz konference v Londonu prijeli kakšna finančna sredstva. Tam je bilo omenjenih nekaj finančnih zavez, namreč eh, države so želeli donirati denar UNRWA, ampak eh, rekel bom tako, zaenkrat nismo prejeli nobenih dodatnih sredstev, samo ostalne prispevke. Kar se tiče nujnega odziva, tukaj morda prijeli, bomo morda prejeli nekaj dodatnih sredstev, ampak za naš eh, osrednji proračun tukaj pa ni bilo sprememb. To je ena izmed ključnih težav, ki ste jih omenili. Imamo zelo eh, dobre ocene dolgo zgodovino tega, da zagotavljamo eh, sredstva, eh, storitve in prav zato potrebujemo ta sredstva, da lahko eh, še naprej izvajamo te zelo dobre storitve. Zelo sem hvaležen to, da smo v evropskem kontekstu uspeli okrepiti zanimanje za palestinska vprašanja v okviru londonske konference. To je pomembno namreč obstaja tveganje, da bodo palestinski begunci popolnoma izginili iz mednarodne pozornosti. Ta mednarodni sredozemski vrh je bil pomemben zaradi fokusa na področju priseljevanja in tudi izobraževanja. To smo nekako izkoristili za to, da smo pripravili panel z bivšo, eh, bivšim predsednikom Brownom pa tudi drugimi pomembnimi politiki, ki so dobro izpostavili, kako pomembno je to vprašanje. Eden izmed eh, predstavnikov je povedal, da eh, je UNRWA največji ponudnik eh, izobraževalnih storitev v celotnem sistemu Združenih narodov. Seveda spoštujemo tudi to, kar počne UNESCO, ampak eh, kar se tiče ponujanja eh, izobraževanja v šolah, potem je res, da mi izvajamo največ eh, dejavnosti. Kar se tiče obiska v gazo, to je zelo pomembno, namreč nič ne more nadomestiti osebne izkušnje. Lahko vam podam primer. Organizirali smo veliko obiskov tujih diplomatov, tujih ministrov in tako naprej, ki so obiskali Zahodni breg ki so obiskali Gazo in se sestali z našimi šolskimi poslanci. In eh, to je vsekakor velika inspiracija. Vsekakor boste velik navdih eh, tem šolskim parlamentom. Tam se predvsem osredotočajo na prioritete v šolah, na eh, prostovoljno delo z ljudmi s posebnimi potrebami in tako naprej ampak eh, ti mladi imajo zelo dobro analizo, zelo jasno vedo, kaj pričakujejo od UNRVE, kakšna je naša vloga in eh, tako naprej. Zagotoviti hočejo, da se ne bo ponovila kriza kot lani. Torej, za eh, te mlade bi bilo vsekakor izjemno koristno, če bi, ga, če bi jih obiskali. Letos poleti želimo da bi se predstavniki vseh naših šolskih parlamentov iz te regije sestali. Če bi tudi vi obiskali takšen sestanek šolskih parlamentov ali pa če bi naši šolski poslanci lahko obiskali Evropski parlament, bi bilo to vsekakor zelo spodbudno in veselilo bi me, če bi lahko sodelovali na tem področju. Predsednik Šulc je tudi zelo zainteresiran da bi se ponovno začeli eh, obiski v Gazo in mislim, da je to pomemben prvi korak, ki bi lahko okrepil takšno sodelovanje. Če sem dobro razumel zadnje vprašanje, ste vprašali, ali potekajo razprave med študenti, med eh, šolarji in eh, zaposlenimi glede situacije v Gazi. Tukaj lahko rečem naslednje. Seveda, vsak dan ljudje analizirajo svojo situacijo in brez dvoma bodo še naprej spremljali situacijo in bodo kritični do tega, da, so, da je trenutno stanje posledica okupacije, blokade gaze, dejanj izraelske vlade. Kritični in tudi samo kritični so glede tega, da med palestinci ni dovolj enotnosti, torej med palestinskimi političnimi skupinami. Kritični so tudi do mednarodne skupnosti, pogosto tudi do sistema Združenih narodov, ki jih eh, po njihovem mnenju na nek način eh, ne zadovoljuje njihovim prečakovanjem. V naših šolah želimo naše šolarje naučiti veliko eh, zadev o vrednotah Združenih narodov. Naš kurikulum je posvečen temu, da se mladi seznanjajo tudi z drugimi situacijami, naprimer zgodovina Evrope, situacija v Aziji, Afriki in tako naprej. To pa je pomembno za zavedanje mladih. Toliko glede tega vprašanja. Prepričan sem, da tudi zelo samokritično spremljajo njihovo lastno situacijo, enako kot so pač kritični do drugih akterjev v regiji in na mednarodni ravni. Gospod eh, Front. Najprej glede komentarjev, glede tega, da bi morala biti Evropa bolj angažirana. No. Morda bom ob koncu svojega prispevka dodal še nekaj, ampak specifično glede vašega vprašanja o 500 tisočih študentih. Ti obiskujejo razrede od 1. do 9. V dveh šolah pa imamo tudi 10 razredov dlje ni mogoče iti, pa tudi posod ne moramo uvesti desetega razreda, ker nimamo dovolj finančnih sredstev. Tako pa če tehnične zmogljivosti za to imamo, to bi bili zmožni storiti in eh, zame bi bilo to zelo pomembno, če bi lahko razširili izobraževalni sistem UNRVE. Seveda me lahko vprašate, zakaj ne bomo organizirali tudi 11. in 12. razreda, ampak eh, Morda bi bilo dobro, da si najprej zadamo cilj, da uvedemo deseti razred. Pripravljen imamo torej uh, učni načrt, ki je kompatibilen z učnim načrtom države, v kateri šolanje poteka. Šolari, ki, se, ki hodijo v šolo v Jordaniji, se učijo na podlagi jordanskega učnega načrta, tako da lahko potem pridejo iz naše šole na druge srednje šole. Pomembno je torej, da je to kompatibilno. Glede učiteljev, teh 22 tisoč učiteljev, ki jih UNRWA zaposluje, so vsi palestinci. No, z nekaj izjemami, direktor našega izobraževalnega programa in nekaj zaposlenih eh, na sedežu ni, ampak ostali, vsi tisti, ki delajo na terenu, vsekakor so palestinci. Kot sem že prej povedal, 98 odstotkov zaposlenih na UNRWA je palestincev prav zato to predstavlja tako veliko vrednost za regijo. Človeški razvoj in eh, človeške zmogljivosti tukaj so zelo visoke. Imamo zelo izkušene kolege, ki lahko tukaj pomagajo. 30 tisoč eh, zaposlenih pri naši agenciji je skupaj nabralo 400 tisoč let izkušenj in to je težko preseči. Pa še nekaj glede eh, našega proračuna za nič odstotno rastjo. Znižali smo stroške z bolečimi ukrepi, naprimer eh, malce smo zvišali povprečno število učencev v enem razredu. To sicer eh, ni dobro, ker vpliva na kakovost izobraževanja, to je res. Iz 38,5 smo se smo to število zvišali na 39,5 učencev na razred v poprečju. To je torej veliki ziv in to bi bilo dobro spremeniti, ampak trenutno imamo velike pritiske na finančnem področju in zato tega ni mogoče spremeniti. Nekaj letošnjih ukrepov bodo potem eh, analizirali in eh, bodo morda nekateri rekli, da se zmanjšajo storitve, ampak ne. Naprimer, naše prispevke smo spremenili iz eh, neposrednih neposrednega razdeljevanja hrane v razdeljevanje eh, gotovine in eh, kartic. Že dal časa se pač ljudem zdi, da je razdeljevanje hrane nekaj, kar ljudi upominja na to, da so begunci. Sedaj pa je ta sistem drugačen, omogoča njihovo dostojanstvo, dajemo jim gotovino, tako da lahko kupijo hrano, ki jo želijo na lokalnih trgih. Kaj to pomeni? To pomeni, da hrane ne kupujemo nekje v tujini in jo pripeljemo tja, ter jo potem razdelimo, ampak ljudje ta denar porabijo na lokalni tržnici, kar pomeni, da denar ostane tam. Kaj to v praksi pomeni? Naprimer, nekdo prejme 120 dolarjev, ampak eh, kaj se bo zgodilo, če se gospodarska situacija spremeni. To palestince in begunce predvsej skrbi v tem trenutku. Torej, to so bile te uh, spremembe. Če bo UNHCR znižala proračun v nekem določenem letu, bo to vplivalo na begunce po vsem svetu. Ljudje torej ne bodo vedeli, ali je ta odločitev neposredno vplivala na njih. UNRWA pa neposredno vpliva na eno skupino ljudi. Torej, vedno, ko palestinska skupnost sliši, da prihaja do reform v UNRWA, potem takoj vedo, da je to v bistvu samo nekaj, kar skriva eh, zmanjšanje sredstev. To je njihov naravni odziv, namreč bili so priča toliko. Uh, težavam skozi različne generacije, da se pač takoj tako odzovejo. Vprašali ste tudi o neizobraženi generaciji in eh, kaj lahko UNRVA ponudi na tem področju. To je veliko vprašanje, velika težava, s katero se soočamo in verjetno. Gre tukaj za podobno število, približno 5 milijonov ljudi, eh, begu, dolgoročno begun, dolgoročnih eh, beguncev ki pa ne dobivajo enakih storitev kot eh, palestinski begunci. UNRWA ima zelo jasen status in zato ne nudi storitev sirijskim beguncem. Zato je zadolžen UNHCR. Zelo jasno sem povedal na uh, svetovnem humanitarnem uh, svetu, da bi lahko bolje izkoristili UNRWA naše izkušnje in uh, naše zmogljivosti. Seveda smo naredili neke napake, tudi mi nismo popolni, imamo pa veliko izkušenj. Naša sredstva trenutno niso zadostna, niti da bi pokrili svoje lastne potrebe, ampak če bi imeli več sredstev in če bi bilo zanimanje za to, da bi mi izkoristili naše izkušnje za to, da podpremo eh, sirijske begunce, potem bi bilo to eh, možno. Seveda, veliko naših palestinskih učiteljev bi lahko pomagalo pri izobraževanju sirijskih beguncev, ampak seveda to je mogoče samo, če smo najprej zadovoljili eh, lastne potrebe. Pa še nekaj. Vedno, ko sem obiskal evropske prestolnice, sem ugotovil, da se te srečujejo z velikim izzivom, nekakšnim testom tega, kako močne so evropske vrednote. Sam sicer ne prihajam iz države, ki bi bila članica Evropske unije, vseeno pa nekateri izmed mojih sodržavljanov eh, razmišljajo, kot da se ne nahajamo na tej celini, pa to ni res, v bistvu živimo v, srč, v srčiki Evrope. Prav zato moramo razmišljati o tem, kaj se dogaja pri naših sosedah. Pogosto slišim kako eh, ljudje razmišljajo o prihodu beguncev in migrantov v Evropo. Evropa se je zavzemala za spoštovanje mednarodnega prava, prava o beguncih in tako naprej, drugot po svetu. In prav sedaj mora Evropa zagotoviti to, da se univerzalnost prava začne pred lastnim pragom. Vsi evropejci moramo torej začeti spoštovati te vrednote, ki smo jih zapisali v mednarodnih sporazumih. Sam sem deloval v mednarodnem odboru Rdečega križa po 11. septembru. Nikoli ne bom pozabil, da sem slišal, kako so ljudje vedno znova govorili tako v Evropi kot v ZDA, da ženevske konvencije nismo posodobili in da sedaj ne velja. Namreč eh, svet naj ne bi pričakoval takšne situacije, kot se je zgodila, ko je sprejel ženevsko konvencijo. Da takrat niso pričakovali, da se bo ustanovila Al-Kaida in podobno to je res, ampak eh, ali so pogojevalci, tisti, ki so se pogajali za Ženevsko konvencijo leta 1945, res potrebovali kakšno drugo inspiracijo, kot pa so bile grozote, ki so se dogodile med drugo svetovno vojno. Ženevska konvencija je dediščina, ki smo jo dobili po drugi svetovni vojni in to moramo spoštovati in negovati. V nasprotnem primeru, če bomo začeli spraševati, ali je ta konvencija res še vedno uh, veljavna, potem bomo delovali v nasprotju z našimi načeli in z, v nasprotju z spoštovanjem teh vrednot. Libanon ima polovico manj prebivalstva kot Švica. Kaj to pomeni? Danes bi lahko v Švici pozdravili uh, eh, 3 milijone naprimer avstrijskih beguncev. Tako to izgleda, če primerjamo situacijo, ki se trenutno dogaja v eh, Libanonu. V Švici imamo prav histerične razprave, ko bi morali sprejeti samo 3500 beguncev. Torej, razumeti moramo, kaj se dogaja v Evropi in da se to ne bo spremenilo, razen če bomo zelo dobro razumeli, kaj je razlog za te velike premike ljudi. 25 let že delam v konfliktnih območjih, pa še nikoli nisem srečal osebe, ki bi si želela biti begunec. Še nikoli nisem srečal osebe, ki bi si želela ostati begunec še najmanj pa nekoga, ki bi želel biti daleč stran od doma. Vsi si želijo ostati blizu. Torej, mi imamo odgovornost za to, da zagotovimo, da bodo politiki, politični postopki eh, stabilni. Kon, upravljanje konfliktov ni dovolj. Namreč konflikte lahko morda upravljamo 10-15 let, ampak še vedno potrebujemo rešitev, ki bo privedla do stabilnosti in miru za ljudi. Torej, potrebujemo razrešitev konfliktov, ne pa samo upravljanje konfliktov. V nasprotnem primeru bomo potrebovali UNRVO in eh, podobne agencije še za naslednjih 50 let. To pa ne bi bilo smiselno. Torej, spremeniti moramo stvari. Najlepša hvala. Gospod Pavi. Najlepša hvala. Kot vsi vemo, je eh, Elmar zelo vljuden in mi že četrtič sedaj eh, daje besedo. Včast mi je, da se vam lahko eh, zahvalim v imenu odbora za razvoj, se lahko zahvalim gospodu Klelenbulu za njegovo sodelovanje v tem na našem sestanku. Elmar je začel po nemško, jaz pa bom eh, zaključil po finsko, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Herra puhejohtaja, eh, meil on olnud hüvin... Gospod predsedujoči, mislim, da smo prisluhnili zelo zanimivi razpravi v zadnji uri. Slišali smo zelo zanimivo predstavitev našega gosta o delu UNRWE. Še posebej pa eh, se mi je zdel zanimiv podatek o tem, kakšna je splošna situacija v Bližnjem vzhodu. Torej, kako vojna v Siriji vpliva na delo UNRWE delu UNRWE pa vpliva na pomoč palestinskim beguncem, kar pomaga pri stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Torej, UNRWE ima širok učinek na situacijo na Bližnjem vzhodu. UNRWE deluje v dobrobit mladih in otrok. Presenečen sem bil tudi nad tem, koliko žrtev je doletelo UNRVA, torej koliko zaposlenih v UNRVI eh, je umrlo v tem konfliktu. Resnično moramo spoštovati pogum zaposlenih v UNRVI. Odbor Deve je zelo pozorno spremljal humanitarno pomoč in razvojno politiko. Za nas sta to dve pomembni vprašanji, ki bi jih bilo potrebno obravnavati skupaj kot kaže delo UNRWE. Mi imamo stalnega poročevalca za to vprašanje, ki je bil tudi prisoten na svetovnem vrhu za humanitarno pomoč. Pozorno smo eh, spremljali tudi izobraževanje otrok. To je za naš odbor zelo pomembno predvsem v dolgoročnih konfliktnih območjih, pa tudi v kratkoročnih konfliktih. Seveda vemo, da so zaposleni v UNRVI zelo dobro sodelovali z zaposlenimi odbora DEVE. Skupaj ste pripravili panel v okviru Evropskih razvojnih dni in takrat eh, ste se lahko pogovorili z Judy Gallard, bivšo eh, premijeko Avstralije. Ta vodi organizacijo za globalno partnerstvo. Resnično upam, da bo to sodelovanje uspešno. in eh, da se bo sodelovanje med našima odboroma ter UNRVO nadaljevalo. Najlepša hvala za to zelo zanimivo razpravo. Najlepša hvala, tudi jaz se vam eh, iskreno zahvaljujem. Tisti, ki so eh, bili tukaj, ste verjetno zadovoljni, da ste to slišali, tisti, katerih ni bilo, pa jim bo še žal. Veselilo bi me, če. Uh, lahko naslednje leto splet prisluhnemo temu, kaj se dogaja. Zaenkrat bi zaključil sestanek, nadaljujemo jutri ob devetih. Thank you.